Good morning, dear colleagues. Pozdravljeni, dragi kolegi in kolegice. Začeli bomo s skupnim sestankom odborov Ekon in Afko. In veselje mi je, da lahko predsedujem temu srečanju skupaj z Danuto Hübner. Dnevni red lahko sprejmemo, mislim. Ni nobenih sporočil predsednika. Tako da gremo kar takoj na glavno točko. In sicer gre za spremembo člena 22 statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke. To je zelo pomemben dosje. Običajen zakonodajni postopek želi spremeniti člen statuta ECB in tudi z drugimi dosjeji je ta dosje povezan. Uh, eh, poročeval, kaj je Danuta. Mm, oziroma je soporočevalka skupaj z gospodom Matom. Tako da bo prva spregovorila Danuta, potem pa še drugi. Hvala. Rada bi pozdravila tukaj vse, ki so prišli v naš odbor, tudi v imenu odbora. AFKO, kot je Roberto že rekel, govorimo o spremembi člena 22 statuta. ECB je 22. junija lani eh, objavila priporočilo za odločitev sveta in parlamenta glede 22. člena statuta. Um, to je dopolnilo k predlogu komisije z 13. junija lanskega leta uh, in sicer je to uh, priporočilo zadevalo Emir, ko gre za centralne nasprotne stranke. Centralne banke morajo biti vključene v nadzor CNS-jev um, in dva glavna razloga obstajata um, za to. Um, po eni strani gre za povečanje obsega tega trgovanja in pa tudi pomena CNS-jev v Evropski uniji in pa tudi na globalni ravni. To bi lahko ustvarilo tveganja za klirinški sistem in bi potem tudi vplivalo na plačilne sisteme in na izvajanje monetarnih politik. Gre pa tudi za izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije. Tudi to lahko ima posledice na uh, rezultate evrosistema, ko gre za izvajanje njegovih nalog in pa nalog centralne banke v zvezi z evrom. To je začetek tega dosjeja, oziroma tako je bilo izhodišče. Imamo tudi evropski sistem centralnih bank eh, in pa centralno banko, eh, ki v tem eh, trenutnem mandatu ne moreta prevzeti vseh odgovornosti in pristojnosti, kot je predlagano v predlogu komisije. Vse skupaj se navezuje tudi na sodbo Evropskega sodišča iz leta 2015 In sicer je sodišče reklo, da um, ECB nima regulativnih pristojnosti nad kliriškimi uh, postopki in zato se je ta proces uh, sploh začel. ECB je predlagal, da se spremeni njegov statut. Um, torej, tak je bil začetek, potem je komisija podala svoje mnenje. E, to mnenje je bilo naklonjeno spremembi e, statuta. Eh, šlo pa je zato, da se spremeni eh, situacija ECB in pa njene pravne pristojnosti. Mi kot Evropski parlament eh, smo se potem tudi vključili. Naj pa povem, kje smo danes. Prvič imamo izmenjavo mnen. Dva odbora obravnavata to vprašanje in sicer ne samo z osebinskega vidika, ampak tudi z ustavnega in institucionalnega vidika oziroma institucionalnih argumentov, ki jih je treba upoštevati. Mm, še dve stvari bi povedala eh, z tega ustavnega vidika in potem nekaj tudi o vsebini. Prvi element eh, te ustavne razsežnosti dosjeja je povezan z dejstvom, da moramo ohraniti institucionalno ravnovesje. E, to je zapisano tudi v pogodbah in v načinu delovanja Evropske unije. Mi moramo zagotoviti, da bo ECB lahko urejala e, e, tudi tista področja, kjer imajo pristojnosti tudi druge institucije. Torej, da imamo regulativo na tem področju in treba je spoštovati pristojnosti vseh akterjev. Treba je zagotoviti tudi več gotovosti, zato da si pravila ne bodo nasprotovala. In ne smemo niti uvajati nekih konfliktov med pristojnostmi različnih institucij. Druga točka v tem eh, ustavnem kontekstu pa je naslednja mislim, da bi rezultat pogajanj morali eh, ohraniti konsistenten tudi z rezultati pogajanj o predlogu spremembe emirja. Ja, zdaj smo v zaključni fazi priprave eh, in eh, spreminjanja emirja. Eh, zato smo si tudi izbrali takšno časovnico za oba dosjeja, tako da lahko razprava o emirju tudi dopolni eh, razpravo o spremembi statuta. E, obe besedili morata biti v tem pogledu skladni in kompatibilni. Konsistentnost pa ne pomeni tudi popolnega pokrivanja, kaj ti tukaj gre za um, dva nivoja pravnih pravil. In treba je spoštovati hierarhijo pravil, ki jo imamo. Statut je primarna zakonodaja, torej najviše pravilo, ki uh, ureja uh, pristojnost Evropske centralne banke. In funkcionalno lahko nam gledamo kot na lex generalis. Eh, ta statut torej zagotavlja okvir, emir pa je lex specialis, ki se ukvarja z nekimi specifičnimi zadevami in sicer gre tudi za centralne nasprotne stranke. In zaradi pravne gotovosti in jasnosti eh, moramo omejiti regulativne pristojnosti eh, eh, CNS-jev. Ne moramo pa tega narediti z nekim preskriptivnim zaprtim seznamom centralnih nasprotnih eh, strani za eh, amandma o Emirju bi to mogoče prišlo v poštev, ampak pri eh, statutu pa moramo ohraniti fleksibilno naravo, ki bo omogočila tudi to, da bo Emir kompatibilen z naslednjimi potencijalnimi eh, pravili. Zato tudi mislim, da moramo kot običajno v evropski zakonodaji Eh, se soočiti s tem izzivom med previdljivostjo in fleksibilnostjo in med pravili in diskrecijskimi pristojnostmi. In več, ko eh, želimo eh, pravne gotovosti z omejevanjem pristojnosti, manj je potem tak sistem fleksibilen za odzivanje na različne situacije. No, zdaj bom pa podala še nekaj eh, svojih mnen o vsebini. Rada bi predlagala, da lahko še naprej spreminjamo amandma komisije, ki je bil predstavljen lani in sicer tako, da bomo rekli, da nove pristojnosti, ki jih bo dobila ECB, da se izvajajo na način, eh, ki bo skladen z tistim, kar bodo sprejeli so zakonodajalci materialno bi morali omejiti pristojnosti ECB-ja tako, da se vključi širok nabor eh, področji, naprimer likvidnost, eh, eh, potem marže in tako naprej. To bi moral biti širok nabor, širok seznam in ne uh, omejen. To se mi zdi pomembno pri nadaljevanju tega dosjeja treba pa je vključiti tudi določbe o nujnih eh, situacijah, torej zagotoviti centralni banki nujne pristojnosti. Tako bi se lahko odzivala na situacije, kjer bi clearing eh, povzročal tveganje za finančni sistem. Toliko z moje strani. Moramo pa se zavedati seveda dejstva, da poteka tudi paralelno delo v svetu in eh, moramo biti pozorni tudi na to, kako se bo razvijalo mnenje drugega sozakonodajalca. Hvala, Roberto. Hvala, Danuta. Še Gabriel Mato, ki je soporočevalec iz odbora IKON. Hvala kot je Danuta dobro povedala, tudi jaz mislim, da je to pomembna tema. Podpiram pa vsem vse, kar je povedala eh, soporočevalka in strokovnjakinja za te zadeve, zato ne bom zelo dolgo govoril. Cilj tega predloga je, da centralna banka dobi pristojnosti, ki jih zaenkrat še nima in da se zahtevajo tudi korektivni ukrepi, ko je to potrebno, seveda v tesnem sodelovanju z drugimi inštitucijami Evropske unije. V predlogu je zapisano tudi to, da kadar je potrebno zaščititi stabilnost evroobmočja, da se takrat uh, upoštevajo um, pravila in pa še dodatne zahteve do centralnih nasprotnih strani. ko gre za operacije denominirane v evrih. Centralna banka pravi, da se ta nova naloga uh, izvršuje samo v uh, skladu z monetarno politiko in samo za naloge monetarne politike. Evropska komisija je podala pozitivno mnenje, ko gre za ECB. In sicer najprej je treba zagotoviti pomembnejšo vlogo pri regulaciji uh, za poravnavo finančnih sistemov. To mora dobiti ECB, komisija pa predlaga tudi, in to je tudi Danuta povedala, uh, koherentnost med pristojnostmi. Uh, Evropske centralne banke ter eh, komisije sveta in parlamenta, ko gre za eh, sisteme za poravnavo. Od sveta nismo še dobili uradnega predloga, eh, ampak kolikor vem, tam tudi pogovori napredujejo. Mislim, da res moramo tukaj ukrepati, kajti sicer bi bila to napaka. Eh, gre za pomembno spremembo statuta in na ta način bo centralna banka veliko bolje izvajala funkcije, ki jih eh, mora izvajati. Predvsem tudi, ko gre za povezavo z emirjem. In ko gre za centralne nasprotne strani, to področje je vsega, Eh, že dobro urejeno po zaslugi ukrepov, ki so bili sprejeti po finančni krizi, ampak eh, potrebne so še določene spremembe, tako da se bo eh, zagotovil boljši nadzor nad CNSI v Evropi in pa CNSI tretjih držav. Danuta je povdarila še nekaj elementov, naprimer, da se bo centralna banka sposobna soočati z nujnimi zadevami in situacijami, potem, da bodo uh, njene pristojnosti usklajene s pristojnostmi uh, drugih institucij uh, in podobno. In kot soporočevalec uh, se strinjam uh, z Danuto, mislim, da je potrebno ECB-ju uh, zagotoviti nove pristojnosti ker ima ECB tudi vedno pomembnejšo vlogo. Uh, Treba pa je seveda se pripraviti tudi na to, kaj bo pomenil izstop Združenega kraljestva eh, za uh, Evropsko centralno banko, za CNSE in uh, drugo. Kot je Danuta dobro povedala, je pomemben tudi pregled, ustavni pregled in pa pregled pravnih služb, ki nam morajo točno povedati, kako uh, vse skupaj poteka. Hvala. Hvala. Eh, Prvo Žberes dobi besedo kot soporočevalka v odboru Ekon. Sama sem eh, soporočevalka v, v obeh odborih, tako da verjetno imam malo več časa na voljo za to. Hvala za o, vaše mnenje o tem pomembnem dosjeju čakali smo na MR2. Eh, eh, so pa informacije, ki eh, mi še manjkajo, ki jih še nimam. Nekaj vprašanj smo postavili naši pravni službi in sicer, da si podrobno pogleda določene vidike. Ta vprašanja smo postavili že pred več kot dvema mesecema in nismo še dobili odgovoro. Čisto nič so pa tu zelo pomembna vprašanja. In še toliko bolj zato, ker vemo, da so mobilizirane tudi pravne službe vseh drugih institucij. Mislim, da bi pravna služba tukaj morala eh, se takoj odzvati. In eh, ne eh, želimo si tekmovanja z drugimi institucijami ali drugimi pravnimi mnenji, ampak želimo si. Uh, dopolnjevanja z drugimi inštitucijami. Zato čakamo na mnenje pravne službe. Upam, da bomo eh, to mnenje čim prej dobili, da bomo lahko imeli od njega tudi korist. No, kar se tiče vsebine. Eh, razvoj dogodkov je tukaj eh, pomemben. Dobili smo sodbo sodišča ki predlaga Evropski centralni banki, da razmisli o tej spremembi svojega statuta in sicer uh, v tem kontekstu dveh drugih elementov, ki jih bom tudi omenila. Uh, namreč uh, dvig pomena uh, CNS-jev. Uh, CNS-ji so vse pomembnejši, tudi vse večje tveganje predstavljajo. Trg uh, se razvija. Tretji element eh, pa je kontekst eh, izhoda eh, Združenega kraljestva iz EU. To bo tudi vplivalo na način delovanja CNS-ev, ki so oziroma se bodo znašle izven zakonodajnega območja EU. Mislim, da je naša institucija vedno zagovarjala neodvisnost Evropske centralne banke. E, nihče ni postavljal pod vprašaj e, neodvisnosti in to smo e, vedno podpirali in dobro razumeli. Moramo pa se vprašati, kako povezati eno dejavnost Evropske centralne banke z razvojem zakonodaje. To tukaj predstavlja legitimen problem in centralna banka ima prav, eh, ko je zaskrbljena glede tega vidika. Namreč, ko gre za spremembo člena 22, tako kot to predlaga komisija. Eh, razumem to, kar eh, pravi Danuta Hübner, da je rešitev, ki je bila najprej predlagana, da lahko predstavlja problem torej da bi eh, iz Emirja dve prepisali v 22. člen eh, vse, kar eh, spada na to področje. Namreč, da Evropska centralna banka lahko intervenira, kadarkoli je to potrebno, da zagotovi stabilnost plačilnega sistema. To je namreč njena ključna pristojnost. Sama sem pripravljena na spremembo, ki bo temeljila na načelu. V tem trenutku pa mislim, da se moramo najprej dogovoriti o načelu. E, treba bo hkrati dosegati napredek pri 22. E, členu in pa tudi pri Emirju 2, potem drugič centralna banka. ne more pustiti, da se njene dejavnosti eh, določajo na eh, zakonodajni ravni, ki je pod njenim nivojem, torej na eh, sekundarni ravni. In pa tretjič potrebujemo tudi jasno vizijo funkcij in standardov, pravil in norm. Eh, na podlagi katerih lahko intervenira centralna banka. Pa še nekaj eh, me skrbi, to je četrta stvar, ki jo želim omeniti. In sicer gre za način, kako je Evropski parlament eh, prevzel ta predlog. Predsednik me gleda zdajle. Ampak spomniti se moramo, kako je sploh prišlo do tega. Eh, Evropski parlament ima tudi pristojnost, da eh, sodeluje pri tej zadevi. In zaenkrat poročevalca tega nista omenila, ampak mogoče bi bilo dobro tudi to razjasniti. Hvala. Eh, e v imenu skupine je PKR, e kdo v imenu gospoda Lunsa? A, izvolite. Hvala. To, kar bom povedala, je pripravil moj kolega Sandr Luns. To niso moje, moja stališča. Uh, e, Sandr Luns se upravičuje, da ga danes ni tukaj. Kontekst tega poročila so že razložili govorci, tako da tega ne bom ponavljala. Eh, Sandra Luns razume, da obstaja eh, pravna podlaga za to, da se spremeni statut ECB in ECCB, eh, da bo lahko ECB urejala CNS-je. Strinjamo se s komisijo, da bi ta pristojnost morala spadati v obseg dela ECB in da mora biti tudi usklajena s trenutnim zakonodajnim okvirom. Vse skupaj je povezano tudi s pregledom Emirja 2. Eh, in Sandor Luns eh, želi poudariti, eh, da so spremembe 22. člena potrebne, imamo pa zahteve potem že tudi v Emirju, trenutno obstaja pravna negotovost. Veseli se tudi mnenja pravne službe, to mnenje je potrebno in treba ga bo tudi vsega pregledati, preden uh, nadaljujemo z ukrepi. Sandra Luns uh, eh, z veseljem sodeluje pri pripravi tega poročila uh, in z veseljem tudi sodeluje uh, z drugimi poročevalci. V imenu odbora AFKO, Morten Messerschmidt, ki ga ni, aha je, ampak ne želite govoriti, Charles Görens, njega tudi ni. Gospod Ježek, u imenu odbora IKON. Hvala. Imamo sodbo sodišča o eh, členu 22 statuta ECB. Mm, Kliriške hiše igrajo pomembno vlogo v pokriznem obdobju eh, in eh, določene centralne nasprotne strani lahko predstavljajo tveganje tako v Evropski uniji kot v tretjih državah. In zato je pomembno, da ima ECB ustrezne pristojnosti. Mi zato podpiramo um, predlog ECB, da se spremeni 22. člen njenega statuta. Ampak kot je komisija napisala v svojem mnenju, e, revizijo e, člena pripravi ECB, uh, e, ampak to bi lahko privedlo tudi do konflikta med pristojnostmi ECB in pa drugimi institucijami. Treba se izogniti takšni situaciji, zato se nam zdi potrebno, da se obseg čim bolj natančno opredeli. ESCB e in ECB morata dobiti pristojnosti da urejata ta vprašanja, eh, ne da bi prišlo do konflikta z, z pristojnostmi drugih evropskih institucij. Hvala. Sven Gigold. Eh, vrstni red se je spremenil. Hvala, zelo kratek bom. Nasplošno podpiramo priporočilo ECB-a. Menimo tudi, da je prišlo do uporabnih eh, pojasnil strani Evropske komisije eh, glede eh, tudi na odločitev Evropskega sodišča. In mislimo, da je to smiselno. Strinjamo se z mnenjem komisije da ustraja pri tem, da mora vse skupaj biti skladno s splošnim zakonodajnim okvirom. E, glede tega, kar je povedala Danuta, predsednica odbora AFKO in soproočevalka, pa naj povem, da bi lahko e, bolje opredelili podrobnosti. Seznam e, ni zaprt. Eh, gre za odprt seznam in ko gre za pristojnosti v nujnih eh, situacijah, eh, ste podobne predloge sprememb vložili tudi v zvezi z Emirjem. Zato me zanima, ali ne bi tega obravnavali v okviru revizije Emirja in ne tukaj, ali moramo podvajati te dve zadevi. Mogoče bi lahko bolj učinkovito delali, če bi vse skupaj obravnavali v okviru revizije Emirja 2. Ampak eh, nasplošno to vprašanje ni sporno in ga mi podpiramo. Hvala. Um, sorry, Mr. Viegas is from... Eh, hvala, gospod Viegas iz skupine GUE. Je tukaj? Da, izvolite. Uh, Žal mi je, nisem dobil nobenih informacij strani poročevalca v senci naše skupine. Eh, mislim pa, da je jasno, da tukaj obstajajo še določeni problemi, tako da je treba zagotoviti, da bomo eh, stopili v korak z razvojem finančnega sistema Eh, ne glede na to, pa se vse čas eh, soočamo z ustvarjalnostjo in kreativnostjo finančnega sistema. Ta se vse čas razvija. Eh, in tudi ehm, ne spoštuje vedno pravil, vedno najde pot okrog pravil. Tako da je res skrajni čas, da nekako spravimo pod nadzor to pošast, ki se vse čas spreminja. In uh, mi se zdaj odzivamo na uh, sodbo sodišča. Eh, smo pa v guje precej zadržani do teh uh, zadev. Uh, treba je upoštevati razvoj bančništva v senci, uh, potem uh, stalne uh, nove stvaritve finančnega sistema, nove instrumente in tako naprej. Zelo težko bo ujeti razvoj finančnega sistema. Uh, Mi ne nasprotujemo temu ukrepu, smo pa precej skeptični do možnosti, da eh, bi eh, ujeli finančni sistem pri njegovem eh, razvoju. Mislim, da bi morali se soočiti s tem problemom pri koreninah. Kolegov iz FDD ni. Gospod Mono, želite besedo? Gospod Tomas Mann v okviru postopka CatchDI. Hvala, gospod predsednik. Veseli me ta enotnost, eh, da, eh, eh, torej, da se podpre redlog Evropske centralne banke, da se spremeni 22. člen statuta. Ne moremo vsi ga spremeniti tudi na bank v senci, na kar je opozoril eh, govornik pred mano. V 22. člen mora biti seveda zelo jasen. Moje vprašanje danutni pa je naslednje. Nihče ne postavlja pod vprašaj um, neodvisnosti Evropske centralne banke, vendar ko bo ECB dobila nove pristojnosti, ukoliko je zagotovljeno, da bo to uporabljeno samo za monetarna vprašanja in da se to ne bo razširilo. Torej, da gre za regulacijo finančnih sistemov eh, in da se to koncentrira na temo um, monetarne politike, monetarnih zadev. Hvala. No, no, izjemoma, prvo še enkrat. Prej sem nekaj izpustila, oprostite, ne vem, ali je tukaj kdo strani sveta ali komisije, ki bi mi lahko eh, povedal, eh, kako daleč je razvoj dogodkov v svetu. Eh, zelo pomembno bi bilo, da bi mi tukaj vedeli, kaj se dogaja v svetu. No, mislim, da lahko damo zdaj besedo komisiji. Uh, Eh, kolikor vem, v svetu ni bilo zaenkrat napredka, ampak mogoče lahko komisija pove, kako gledajo na to. Ne vem, kdo je tukaj strani komisije. Eh, želite besedo? Patrick, mogoče lahko uh, odgovorite tudi na uh, vprašanje gospe Beres, torej kje je trenutno svet. Uh, Hvala za besedo. Komisija um, podpira pobudo ECB zaradi CNS-jev, potem eh, zaradi tega, ker so uh, te CNS-ji vse pomembnejši, predstavljajo tudi tveganje. Uh, potem naslednji razlog uh, je izstop Združnega kraljestva. In mi predlagamo, da ECB dobi okrepljeno vlogo. ECB ima regulativne pristojnosti samo na področju plačilnih sistemov, ne pa eh, na področju kliringa finančnih instrumentov. In če želimo sprejeti emir in če želimo Evropski centralni banki dati te nove pristojnosti, ki jih bo izvajala, potem moramo spremeniti 22. člen statuta. To je zelo jasno. Eh, komisija pa je tudi jasno povedala, da moramo biti konsistentni Eh, nove regulativne pristojnosti ECB treba eh, postaviti v nek ukvir, tako da eh, ne bo nasprotovanja s svetom in parlamentom. Statut ECB-a in pa te spremembe morajo najti pravo ravnovesje pri ubeseditvi, ne gre za hierarhijo in to ne vpliva na neodvisnost ECB, tako da moramo biti zelo previdni, kako bomo se skupaj ubesedili. V svetu se delo nadaljuje, lahko vam povem, da v, se bo čez 18 minut eh, delovna skupina v svetu spet sestala. V svetu obstaja splošno soglasje, da eh, sistem centralnih bank in ECB eh, potrebujejo nove pristojnosti. Svet razpravlja o teh področjih, na katerih bi se pristojnosti lahko izvajale. Eh, ni pa med državami članicami nobenega nesoglasja v zvezi s tem, da ECB potrebuje te pristojnosti. Eh, mislim, da sem s tem upisal zadnji razvoj dogodkov v svetu. Mogoče pa bodo danes prišle še kakšne novice po tem srečanju, ki ga bo svet začel zdaj. Hvala. Sedaj pa do besede poročevalka. Razumem, da je velika večina za to, da se spremeni eh, člen 22, zato je torej podpora. Eh, tri institucije se vse premikajo v to smer in mislim, da je dovolj občutljivosti v parlamentu za to um, ravnovesje, ki ga je treba zagotoviti um, ko gre za pristojnost um, inštitucij in seveda se ne sme postavljati pod vprašaj pristojnosti eh, so zakonodajalcev. To je seveda izziv in potrebna je prav, prava ubeseditev in to ne sme odpriti vrat eh, za karkoli, kar bi, česar bi se lahko eh, spomnile pomembne institucije, kot je ECB to moramo storiti na ta način, da bo ECB lahko delovala učinkovito pri specifičnih vprašanjih. Moramo najti prave formulacije. Ali opozorimo na to načelo, ali pa da odpremo eh, od vrata, vendar ta seznam ne sme biti izključen. Eh, ali izčrpen ali eh, zaprt, kajti lahko se seveda zadeve spreminjajo in sprememba statuta je nekaj, kar se ne more uh, Eh, zgoditi prepogosto. Um, to pa je seveda nasplošno izziv za so zakonodajalce. To ni enostavno, ampak prepričan sem, da nam bo to uspelo. Eh, besedo dobi še soporočevalec gospod Mato. Rad bi se samo zahvalil vsem za njihove prispevke. Eh, ta reforma je potrebna, vsi se bomo vključili v njo, potrebujemo mnenje pravne službe in to čim prej. Eh, rad bi povdaril tudi to, kar so povdarile vse skupine. Eh, mm, CNS-ji so vse pomembnejši in vpliv Brexita se bo pri tem tudi poznal. Tako da mislim, da je to zelo pomembno. Pomemben pa je tudi institucionalni vidik, ki ste ga izpostavili. Mislim, da bomo lahko pripravili skupaj dobro poročilo. Hvala in sedaj še časovnica. Eh, eh, tudi to je treba še potrditi. En element je seveda tudi pravno mnenje. In pozivamo pravno službo, da opravi to svoje delo. Vemo, da je to težavno, kajti vsi smo ugotovili ta problem, nismo pa še našli rešitve. Ampak um, sedaj je res čas, da dobimo to pravno mnenje, ki ga potrebujemo. In zato so roki trenutno naslednji. 28. marc osnutek poročila, 24. aprila predstavitev, predlogi sprememb 2. maj, 24. maj obravnava predlogov sprememb, 19. junija glasovanja, ampak torej rok za osnutek poročila in predstavitev, torej prvi datum eh, se lahko še spremeni, upamo sicer, da se ne bo, temveč da bomo pravočasno prejeli tudi pravno mnenje. Hvala. S tem lahko zaključimo to, eh, ta kratek skupni sestanek Ikona in AFKO, odbora AFKO in sedaj gremo nazaj na format Ikon.